sprejeti v rednem postopku. In tudi naslove teh pravnih aktov bomo objavili v protokolu v zapisniku tega zasedanja. S tem sledi eh, razpored dela. Eh, konferenca predsednikov je 8. marca sprejela dokončni osnotek dnevnega reda in ta osnotek ste tudi prejeli. Za ponedeljek nimamo dodatnih točk na dnevnem redu. Eh, zatorek imamo eh, poročilo gospod Lichtenberger, kar zadeva ukinitev imunitete gospe Moraj. In sicer bomo o tem glasovali na glasovanju v torek. Evropska ljudska stranka je zaprosila, da bi poročilo gospe Kvistelt Rulov o skupni trgovinski politiki, ki je predvidena za glasovanje v četrtek, da bi Eh, to obravnavali v torek zvečer z razpravo. Ali kdo želi besedo v zvezi s tem, ali želi kdo kaj povedati, kdo kaj v zvezi s tem. Gospod Kaspari, prosim. Spoštovani gospod predsednik, kolegice in kolegi, za to poročilo doslej ni predvideno razprave, gre za trgovinsko politiko, ker pa je zelo pomembno, kako kot Evropski parlament eh, vidimo dodatne pravice v zunanje trgovinski politiki in kako jih udejanjamo, se nam zdi pomembno, da imamo razpravo na plenarnem zasedanju o tem in bil bi vam hvaležen za podporo. Hvala gospod Kaspari, ali je kdo proti predlogu gospoda Kasparja ali mu kdo nasprotuje? Oziroma sprašujem, ali želi še kdo uh, se zauzeti za ta predlog? Ne. Ali je kdo proti temu predlogu? Ne glasujemo. Torej, kdo je za predlog gospoda Kasparja z ILS? Prosim, eh, da dvignete roko. Ali je kdo proti, se kdo vzdrži? Razprava o poročilu eh, o trgovinski politik bo zadnja točka na dnevnem redu v torek. Glasovanje o tem poročilu pa bo potekalo v sredo. V sredo je Evropska ljudska stranka zaprosila za izjavo um, visoke predstavnike stranice za notranjo in varnostno politiko v zvezi z situacijo v Belorusiji in sicer po razpravi o Nigeriji. Gospod Salafranka, prosim. Gracias, señor presidente, señoría. Hvala, gospod predsednik. E, po slabšanju političnega položaja v Belorusiji, problem političnih zapornikov in kriza Eh, ki jo imamo tudi na področju veleposlanikov. Vse to smo preverili in sedaj je pomembno, da parlament razpravlja o tem in zato zahtevamo izjavo visoke predstavnice o tem. Če ne more biti prisotna, mora na vsak način eh, govoriti pristojni komisar za sosedsko politiko in zauzeti stališče. Na osnovi te izjave naj bi potem imeli razpravo in pripravili resolucijo. Hvala gospod Salafranka. Eh, to pomeni, da podpirate predlog Evropske ljudske stranke. Ali je kdo proti? Ne. Sprašujem, kdo je za ta predlog, naj dvigne roko. Ali je kdo proti? Se kdo vzdrži? Ne, to je tako sprejeto. Torej, izjava podpredsednice in visoke predstavnice za zunanjo politiko bom o Belorusiji, Belorusiji bomo imeli po razpravi o Nigeriji. Za resolucije veljajo naslednji roki danes 19, ob 19. uri predlogi spremembe v zvezi s skupnimi predlogi resolucij jutri ob 20. uri. Glasovali pa bomo v četrtek 15. marca. S tem smo tudi ugotovili, kakšen bo razpored dela na, tokrat, na tokratnem plenarnem zasedanju. Gospod Speroni, prosim. Med konferenco predsednikov sem prosil, da bi podpredsednica in, zunan, eh, in predstavnica za znanjo politiko, da bi eh, obravnavali tudi dva eh, italijanska pomorčaka, ki so jih zajeli v Indiji. Eh, Eh, torej jaz upam, da bo to tudi prišlo do uh, razprave. Torej, na konferenci predsednikov, gospod Speroni, smo rekli, da ne bomo spremenili eh, naslova, da pa bomo prosili gospod Ashton, da pove nekaj tudi o sodi teh dveh Italijanov. O njej smo se pogovorili o tem, tako je, da je obveščena o tem. Sedaj pa stopamo, začenjamo z dnevnim redom. Uh, Eh, torej predsednik Evropskega parlamenta je bil zaprošen, da poda izjavo o tsunamiju in o nesreči v Fukushimi. Potem pa bo sledila razprava eh, s tem, da bodo spregovorili predstavnik posameznih pos, poli,